Good morning everyone and I wish you all a happy new year and a successful season. In... Dobro jutro vsem. Srečno novo leto. Kar se tiče osnutka dnevnega reda za danes, bomo točki 10 in 11 zamenjali. Če nihče ne ugovarja, potem lahko osnutek dnevnega reda sprejmemo. Hvala. Kot Veste, smo imeli parlamentarno delegacijo COP23 v Bonu 13. do 18. novembra lani. Dokumente vključujejo tudi, dokumente vključujejo tudi poročilo delegacije Evropskega parlamenta na tej konferenci COP23. Ponedeljek 15. januarja ob 19.30 bomo imeli izredni sestanek koordinatorjev Envi, ki bo prd za vse poslanke poslance Envi za izmenjavo mnen z ministrom Nikolajem Ulojem, francoskim ministrom za okolje. In pogovarjali se bomo o temah, kot so rezultati One Planet Summita in tudi o temah, kot so podnebje, energija, bioraznolikost, sedmi okoljski akcijski program in krožno gospodarstvo. 25. januarja pa bi naj imeli sestanek tudi popovdne. Ta popodanski del pa je odpovedan. Dopovdanski pa bo kot načrtovan. Kar se tiče sprememb po našem sekretarjatu, bi rada pozdravila Božico Matič, administratorko, ki prihaja iz sekretarjata odbora IMKO in se nam je pridružila 1. januarja. Dobrodošli. Kar se tolmačenja tiče, imamo tolmačenje v 21 jezikov, kot običajno pa je dosedno voljo tudi elektronsko prek aplikacije e, sestanki. In naš sestanek se prenaša tudi po spletu. 13. decembra smo imeli sestanek koordinatorjev. Priporočila smo vam razdelili elektronsko, po elektronski poti. Če ni ugovorov, lahko poročilo sprejmemo. Če ne bo ugovora do konca tega sestanka, bodo zapisnike 11. 12. oktober, 19. oktober, 23. oktober tudi sprejeti. Tako, sedaj pa naša prva osebinska točka. ugovor v skladu s členom 106 poslovnika uporaba bisonola A v lakih in premazih namenjenih za stik živili. Imamo kar nekaj soporočevalcev kot običajno, tako da bo besedo dobil najprej gospod Heusling. Prosim, beseda je vaša. Ja, Predsedujoča, kolegice in kolegi. Najprej seveda še enkrat srečno novo leto. Danes začenjamo s pomembno točko. Mislim, da moramo danes sprejeti odločitev, ali je pot komisije pri bisfenolu A prava, ali bi morali biti bolj odločni. Dali smo, morda je korak naprej to, kar počne komisija, nižanje mejne vrednosti, vendar pa mnenja smo, da bi komisija morala iti dlje. In sicer bisonol A bi morala popolnoma prepovedati, še prav posebno, ko prihaja v stik živili. Tukaj bi morali biti hitri in odločni. Vemo, kakšne so nevarnosti bisonola, zato mislim, da potem ni potrebno več govoriti. Veliko študij je zelo jasno pokazalo, da je bisonol A endokrini motilec, v tem se ni potrebno pogovarjati in seveda potem vpliva tudi na hormonski sistem. Tudi EHA je že 2017 jasno povedala, da je to posebno zaskrbljujoča snov in da jo moramo kot takšno prepoznati. Tako da sploh ni potrebno govoriti o posebnih posledicah za to neplodnost, motnje, rasti pri otrokih, srčno krčnožilne bolezni. Torej, tukaj povezave so, tem ni potrebno govoriti. Zato bi samo odločna prepoved bila tista prava pot za zagotovitev živil brez tveganja. Če bomo šli po tej poti, kot pravi komisija, pri stekleničkah za dojenčke je to prepovedano, ker so to tvegane skupine, potem je to dobro. Ampak to je samo polovičen pristop, nekatere bomo zaščitili, če gre za tvegane skupine, drugih pa ne. Zakaj pa ne zaščitimo nosečnic, manjših otrok naprimer? In seveda potrebno bo na tem področju postoriti več. Zakaj ne bi naredili torej še nadaljnih korakov? Tega ne razumem. Ne vem, zakaj izpostavljamo nekatere tvegane skupine, druge pa izpuščamo. In jasno je tudi, ljudje ne pridajo v kontakt samo s tem, temveč s tudi drugimi motivci hormonov in vemo, da ima to lahko verižne posledice. Naprimer parabeni v šamponih ali če pride to v stik z drugimi BPA-ji v konzervah, potem pride do verižne reakcije in to ni predvideno. Vse to ni predvideno v prelogu komisije. Zato mislim, da moramo biti bolj odločni, kar se tiče zaščite varstva zdravja. Ne gre za to, da želim sejati paniko. Želim pa, da komisija naredi korak naprej. Vprašati se moramo, ali je to dovolj, kar imamo. Smo kot parlament, ki smo skupaj že šli precej dlje, kako smo glasovali v resoluciji v parlamentu ali smo zadovoljni s tem, kar imamo, ko smo glasovali torej, o stiku snovi eh, živili, je v tej resoluciji velika večina se odločila za to, da bi odločno prepovedali BPA-je. Zakaj torej ne pozovemo komisije, da točno to stori? Nekatere države članice so dejansko šle korak naprej kot Francija, ki ima prepoved in ki to tudi odločno izvaja. Potem pa je seveda vprašanje, da imamo tudi 73 nadomestnih alternativ, ki jih lahko uporabljamo. Pravijo, da so nekatere snovi draže, nekatere teže dostopne, ampak dobro, te alternative imamo. Zakaj ne gremo odločno po tej poti in ne zagotovimo teh alternativ in še naprej stajamo na BPA? Če bodo na komisiji bolj odločni bodo tudi druge države, da obrale to pot. Zato mislim, da moramo biti odločni pri tem. Zato je to, kar je predlagala komisija, po našem mnenju, nekaj, kar ne zadošča. Zato želimo iti dlje. Lahko govorimo o veliko elementih. Ali izgubljamo čas, bo to preveč odločno, mar bi ne bili zadovoljni s tem, kar je komisija predložila. Politično gledano, pa mislim, da moramo biti bolj odločni. Ne smemo stati na pol poti in dejati dobro polovično prepoved. Ne, potrebno je iti dlje. Koliko študij pa še potrebujemo, ki kažejo na povečano tveganje? Prosim, zaključite, pravi predsednica. Zavezani smo varstvu zdrave, zato prosim za podporo tej resoluciji. Hvala. Uh, Hvala lepa kar precej jih želi govoriti na to temo. Naslednji je gospod Balas, soporočevalec. Euh, Hvala lepa. E, strinjam se s tem ogovorom. Zakaj? Prvič, e, v predlogu komisije obstaja pomankljivost. Komisija pravi, da e, smo naredili korak naprej, zato ker smo za dojenčke prepovedali um, uporabo bisfenola A. Ampak, eh, če pri tem ne prepovemo uporabe bisfenola A za nosečnice in za majhne otroke, potem ne bomo rešili ničesar. To je prvič. Drugič, kar se mi zdi še resnejše, komisija pravi, znižali bomo prak. In eh, prepovedali več kot določen odmerek bisfenola A. Ampak um, endokrinski motilci ne delujejo na ta način, ne delujejo po načelih uh, pragov. Lahko ima že majhen odmerek uh, zelo velik učinek, učinek, ki je pomembnejši od uh, Eh, učinka, ki ga imamo lahko pri večjih odmerkih. To je povezano z različnimi kombinacijami snovmi in to je tako imenovan učinek eh, koktejla. Zakaj komisija danes to predlaga? Zato, ker uh, se je, uh, je uporabila um, študijo EFSE, uh, Ampak eh, sama EFSA ugotavlja, da je ta študija, na kateri temelji predlog eh, komisije, neustrezna, zastarana in EFSA sedaj pripravlja novo študijo, ki bo pripravljena leta 2018. Zato je presenetljivo, da komisija sprejema odločitve ki temelijo na eh, znanstveni doktrini, ki jo uh, sam organ, ki je to uh, doktrino um, oblikoval, postavlja pod vprašanje. To je res eh, napaka v postopku. In mi smo odbor za okolje in odbor za okolje mora zauzeti stališče glede tega. Komisija mora eh, narediti vse, kar je potrebno, da se v celoti prepove bisfenol A kajti to že obstaja v nekaterih državah, eh, če tudi to še ne reši vseh eh, problemov. Če mi tega ne bomo naredili, naš odbor tega ne bo naredil, ne vem, kako bosta lahko komisija in parlament učinkovita na to temo. Hvala lepa, gospa Riz. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se upravičujem. Sem mislila, da bom kasneje na vrsti. Najprej želim eh, srečno novo leto. Eh, strinjam se z ugovorom kolega eh, Hojslinga. Komisija ne gre dovolj daleč na področju endoktrinih motilcev. Ne bom govorila o uh, zadnjih uh, mesecih in uh, vsem, kar se je dogajalo. Tudi ne bom uh, govorila o nevarnostih uh, bisfenola. Gospod Hansling je to že povedal. Komisija pravi, da uporablja načelo previdnosti, kajti uh, za desetkrat uh, znižuje odmerek bisfenola. Mm. In eh, to um, za otroke do treh let v plestenkah in eh, tako dalje. To je že dobro, ampak to ni dovolj. To se mora nanašati tudi na nosečnice, na uh, matere, ki dojijo in na otroke starejših od treh let. In uh, To smo tudi v uvodnih eh, izjavah eh, N in P naše rezolucije zapisali. Po mojem mnenju predlog eh, komisije na nek način rehabilitira uporabo kemične snovi, ki je vedno bolj pogosto postavljena pod vprašaj. Komisija se je eh, osredotočila na in utemeljila eh, svojo, svoj predlog eh, na mnenju iz leta 2015 EFSE ki pravi, da bisfenol ne predstavlja grožne, ampak od takrat se je veliko spremenilo. Strokovnjaki so junija 2017 že sprejeli odločitev, s katero so omeji, opredelili um, bisfenol A kot uh, zelo um, kot nevarno uh, uh, snov. To pomeni, da sploh uh, ni več nobenega dvoma uh, o tem. Nismo več v nekem postopku razpravljanja, kot to velja za glifozat. Tu so stvari jasne. Edino, kar eh, je eh, povsem nesporno, je, da je treba to snov prepovedati. Imamo več kot 100 študij, ki so na to temo že objavljene in ki kaže na to, eh, da bisfenol ima nevarne učinke tudi v majhnih odmerkih. In res je, da so te študije mm, predvsem objavljene v združenih državah, ampak kaže, da so evropske eh, inštitucije in evropski organi tu, eh, eh, da malce zaostajajo. To je jasno. Že oktobra 2016 smo se na plenarnem zasedanju odločili, da bomo to prepovedali, o tem smo glasovali in sedaj je nesmiselno, da delamo korak nazaj. Hvala lepa in še zadnja so poročevalka, gospa Peti Kajnen, ki je pa ni. Tako da prehajamo na poročevalce v senci. Hvala lepa. Najprej želim vsem srečno novo leto. Ne strinjam se z vsem, kar je bilo rečeno. Korak komisije se mi zdi korak v pravo smer. Še prav posebno zato, ker je EFSA naročila komisije, da naj samodejno postane dejavna, če bodo nova spoznanja. Ni tako, da komisija pravi, to je konec. Ne, ne. Čakajo na študijo iz ZDA, ki bo omogočila ustrežno oceno EFSA. Mislim, da je boljše imeti sedaj ta korak, ko imamo veliko bolj stroge mejne vrednosti, ko zajemamo premaze in lake, potem kasneje pa bi lahko videli, ali so potrebni še nadaljni koraki. Zato ILS e ne bo nasprotovala. Še nekaj se upravičujem, še eno vprašanje za komisijo. Ali je komisija preverila, kakšen učinek ima ta uredba na francosko prepoved BPA? -ja? Hvala lepa, sedaj pa še gospa Šaldemoze. Uh, Hvala lepa. V imenu skupine SND danes govorim tukaj in posem jasno bi rada povedala od začetka, da je SND za totalno, popolno prepoved BPA-ja BPA in ostalih endoktrinih motivcev v živilih in tudi v vsakodnevnih proizvodih, ki jih imamo. Torej, upam, da torej se zavedate, da smo za popolno prepoved. Menimo, da je BPA nevarna snov. Menimo, da je pomembno, da jo ohranimo stran od naših živil. In mislimo, da predlog komisije ne gre dovolj daleč. Želimo biti veliko bolj ambiciozni. Vendar pa SND ne podpira tega nasprotovanja. Zakaj? Ker nimamo dveh različnih predlogov danes tukaj. Nimamo enega predloga komisije in drugega, ki bi nam dal možnost, da dobimo popolno prepoved. Če bomo dejali da na sprotovanju, potem ne bomo imeli nikakršne zakonodaje, nikakršne zaostritve. To pomeni, da ne bi zmogli zaščititi naših otrok s tem predlogom komisije, čeprav ni dovolj ambiciozen. Če šest mesecev, torej otrok ne bi mogli več zaščititi pred izpostavljenostjo BPA-jem v določenih proizvodih in živilih. Čeprav to majhen korak menimo, da je korak v pravo smer. Torej. Mislimo, da je potrebno narediti ta manjši korak, zato ne bomo podprli tega nasprotovanja. Vseeno pa tudi menimo, da je pomembno, da komisija je v prihodnje bolj ambiciozna. Naprimer, to je pomembno takrat, ko bomo morali potrediti novo komisijo po volitvah Evropski parlament, da jih pozovemo, da naredijo ambiciozen načrt, kako se znebiti teh snovi in aktivnih motivcev, ki prihajajo z tih živili in tudi eh, s temi snovi, ki so v vsakodnevnih proizvodih. Zakaj danes ne podpiramo tega nasprotovanja? Predvsem zato, ker menimo, da je pomembno začeti zaščititi, začeti zaščito naših otrok in to že zdaj, To lahko storimo v šestih mesecih, če bomo pa nasprotovali, pa ne vemo, kdaj bo komisija pripravila naslednji predlog. Lahko bi trajalo leta in leta. Pripravljeni smo torej narediti ta manjši korak v prav smer. Prav tako menim, da je pomembno, če bo ta predlog sprejet, da Evropska komisija na redni podlagi nam poroča v Evropskem parlamentu o izvajanju te uredbe, tako da bomo vedeli, kako deluje, kje so težave kako hitro države članice to izvajo. To mislim, da je tudi pomembno. Nasprotovanja pa ne podpiramo, ker menimo, da bi tako otroci bili slabše zaščiteni. Se bomo pa borili še naprej za popolno prepoved BPA-ja tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Juliken, komisija, prosim. Yes, you, Hvala lepa. Gospa predsednica, dobro jutro vsem. Popolnoma se strinjam z gospodom Hojzlingom. Danes govorimo o zelo pomembni temi. To je dejansko zelo res. Kar se tiče krepa komisije, kot je pred nami, pa komisija meni, da kar se tiče osebine to je pomembno in bo znatno izboljšal trenutne razmere, če bo to sprejeto. Naj spomnim, da so trije temelji, ki jih imamo v tej zakonodaji, ti, da bomo imeli veliko strožjo menovrednost bisonol A, ki bi lahko potem prišla v stik živili iz plastike. To raven bomo znižali z več kot 10 kaznic, 6 na 05. To temelji na oceni tveganja EFSE, to je že bilo citirano, to pa temelji tudi na premislekih o upravljanju s tveganji, ki jih je opravila komisija. Prav tako smo razširili obseg, gremo prek plastike, zato da bomo vključili glavne vire za uporabo bisonola A, ki pride v stik z živili. To je v premazih in lakih za eh, premaze konzervo, naprimer. To je torej pomembna izpostavljenost živil in pomemben stik z bisonolom A. Prav tako poštevamo omejitve na nacionalni ravni. Francoska omejitev je bila omenjena. In uporabljamo tudi previdnostno načelo ko skušamo preprečiti stik pisano lažji vidi za manjše otroke in dojenčke. Komisija se seveda zaveda dela, ki je bilo upravljeno od leta 2015, tudi strani Ehe, kar se tiče bisonola, kot je že bilo omenjeno je ocena, ki smo jo dobili drugačna od EFSA, ker je EFSA analizirala tudi endokrine motivce pri ljudeh. EKA pa si vseh teh učinkov ni ogledala, naprimer učinkov na imuni, imunski sistem. EFSA je ocenila vse možne učinke na ljudi, ki pridejo v stik z bisonolom A, in zgornja meja, EFSE, upošteva lastnosti bisfenola A kot endokrinega motivca. Torej, ni tako, kot da tega sploh ne bi bili upoštevali, ko je EFSA objavila svoje mnenje. Potem je nekaj pomislekov o tem osnutku resolucije. Komisija, komisija se zaveda, da je nekaj bisfenola možno najti v recikliranem papirju, in da lahko pridejo v stik živeli kot naključna snov. Vendar pa se potem v postopku reciklaže delež tega bisonola zniža. To pa se bo znižalo še bolj, ko bomo imeli celovito prepoved bisonola A do leta 2020. To bo povezavi z rič. Še ena pomembna točka. In to je bilo že omenjeno, to so ukrepi nekaterih držav članic in industrije. Kot sem že dejala, Francija je bila omenjena, prav tako pa imamo tudi nacionalne omejitve na Danskem, na Švedskem in v Belgiji. To smo upoštevali, ko je komisija podala svoj predlog. Vemo, da želi industrijo nadomestiti bisonola, prav tako pa se zavedamo, in to še prav posebno države članice, ki že imajo prepoved, vedo, da težave obstajajo, ko ni dovolj ustreznih alternativ za nekatere proizvode. Zelo malo, če sploh, kakšna ocena tveganja je glede novih alternativ, zato tudi varnost le teh ni popolnoma zagotovljena prepoved v Franciji, to obošteva, kaj ti. V bistvu to ne velja za industrijske materijale in opremo, ki se uporablja v proizvodnih procesih, skranjevanju in prevozi hrane. Prav tako to ne propoveduje ne namerno dodanih bisonolova in to bi veljalo za karton in recikliran papir. Potem je bilo vprašanje, ali je komisija upoštevala vpliv ukrepa v Franciji na uredbo, kot sem dejala. Ukrep ne predideva popolne prepovedi. Komisija bo seveda stopila v stik s francoskimi organi, da bo ugotovila, ali prihaja do prekrivanja, podvajanja tudi na francoski strani, da bi uh, spet pregledali te ukrepe in na podlagi tega bomo ocenili, kakšne so razlike in kakšno je podvajanje. Kar je pomembno v tem kontekstu in to moramo izpostaviti. In to bi želela predstaviti kot sklep. Komisija, kot veste, je EFSI naročila, da naj popolnoma oceni bisanola. EFSA. Bi naj to storila do konca 2019. Najprej. Do takrat pa bo EFSA zelo intenzivno delala na tej temi, komisija, pa seveda se je zavezala, da bo tudi v prihodnje, če bo potrebno, na podlagi novih dognanj EFSA sprejela nove ukrepe. Tako da ne gre za status quo. Ta ukrep je v polni meri usklajen in prispeva k ciljem uredbe, še prav posebno zato, da bi zagotovili visoko raven potrošniške zaščite, človeškega zdravja in varnosti. Ukrep, kot ga imamo, naj vas spomnim, je dobil podporo 27 držav od 28, ko smo glasovali o tem v stalnem odboru septembra lani. če bi zavrnili ta osnutek uredbe, v tem trenutku bi škodovali potrošnikom. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, zaključili smo z razpravo glede nasprotovanja. Glasovali bomo kasneje, pravzaprav zdaj. Kajti prehajamo na naslednjo točko, to je elektronsko glasovanje. Upam, da ste pripravili.

Ljubim, da bomo hitri. Prav, glasujemo o nasprotovanju, glede uporabe bisanola A, elektronsko. Glasujemo. Is everyone voted? Ste vsi glasovali? Ne vidim vaših glasov. Prav, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. In še zadnje glasovanje. Gre za predlog priporočila, glede zgodnega nenasprotovanja skladu s členom 106 sistem za trgovanje s pravicami do emisije topoglednih plinov v skupnosti, direktivo o sistemu EU za trgovanje z emisijami. Elektronsko glasovanje glasujemo. Kovačič. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, tem zaključujemo glasovanje. Naslednja točka pa bo čez nekaj minut s komisarjem Stiljanidisom. Prosim, da ostanete v tej dvorani tudi za to izmenjavo mnen odmor nekaj minut.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

We are on time, all of us, yes? We are on time. Uh, dear, dear colleagues, um... Kolegice in kolegi, prosim, sedite se spet. Sedaj pa pozdravljam v našem odboru komisarja Stiljanidesa, njegov obisk v našem odporu je povezan z objavo predloga, kar se tiče spremembe mehanizma civilne zaščite v EU. To je zelo pomembna tema za nas kot člane odbora in vi, seveda pa tudi za državljane EU. Zaradi vsega, kar se dogaja, zaradi vseh nesreč, ki smo jih doživeli in zaradi tega, da bi našo podporo zagotovili na boljši način, da bi mehanizmi bolje delovali. Da bi tudi preprečili naravne, naravne nesreče. Tako, sedaj pa kar predajam besedo komisarju, potem pa že imam nekaj izmed vas na seznamu za govor. Dobrodošli, komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, draga predsednica, kolegice in kolege, najprej srečno novo leto, vse najboljše vam in vašim družinam. kot je gospa predsednica že dejala, smo tukaj zato, da si izmenjamo mnenja o naših predlogih, kar se tiče reševanja. Veliko izmed vas sem ločeno že srečal, danes pa sem prvič tukaj v vašem odboru. Hvala lepa za prijazno vabilo. Hvaležen sem za vaš interes za pobudo komisije, da okrepimo mehanizem civilne zaščite Evropske unije, da ustvarimo RESK EU. Resnično cenim, da ste še razvili naš predlog. Ključno je, da se hitro odzovemo. Naša skupna prednostna naloga je, da okrepimo mehanizem kar se da hitro da bomo delovali preventivno, da bomo pripravljeni in da se bomo odzivali na nesreče. Predvsem za reševanje življenj in načina življenja za naše evropske državljane, za interese naših državljanov in seveda tudi, da zaščitimo okolje. Kaj ti? Žal, so naslednje naravne nesreče že nekaj, kar nas čaka. In se bo zgodilo kmalo. Danes to veste bolje kot jaz, saj imate strokovno znanje kot odbor, ne moremo ignorirati dejstva, da se podnebne spremembe dogajajo zdaj. Ne moremo ignorirati dejstva, da ima to katastrofalne učinke. To niso lažne novice ne, starajam pri tem. Bolj pogoste, bolj intenzivne poplave, viharji, suše in gozdni požari, včasih krati v več državah. In tudi vemo, da se nesreče ne ustavljajo na mejah. Najprej. Naravne nesreče prizadenejo ljudi, seveda. Njihov način življenja, njihovo lastnino. Zdravje in varnost naših državljanov so na kocki. Prav tako tudi ključni ekonomski sektori, gozdarstvo, ribištvo, kmetijstvo, če jih omenim samo nekaj. Drugič, naravne nesreče vplivajo na okolje in biotsko raznovrstnost. Ekosistemi so ranljivi za te spremembe. živalske in rastlinske vrste se morajo prilagoditi in s tem imajo težave. In tretjič, veliko krat smo že videli, da naravne nesreče prizadenejo tudi kulturno dediščino. Kulturna dediščina je izpostavljena ne navadnim temperaturam, vlagi, padavinam in dvigu ravni morja. Dragi kolegi, zaradi vseh teh razlogov moramo strajati, da podnebne spremembe niso lažne novice. To je naša nova resničnost. In žal je to že neka nova običajnost. In vsi, vsi svetovni voditelji bi morali priznati to trdo novo resničnost. In zato kot Evropska unija kot evropski uradniki, se že osredotočamo in ustrajamo na pariškem sporazumu, ki je edina pot za spopad s to veliko spremembo v naših življenjih. Nihče ni imun na podnebne spremembe. Sever, jug, vzhod, zahod ni nobenih omejitev. BBC World, CNN so zgodaj zjutraj poročali o katastrofalnih poplavah v Teksasu v Kaliforniji. Poglejmo si Evropo leta 2017. To je bilo dramatično leto. Gozni požari, kot jih še nismo videli. Na portugalskem, hrvaškem, španiji, franciji, italiji, grči in na irskem. Celo na irskem. Črni gori, Albaniji in Tuniziji. Kot veste, smo imeli celo na Grenlandiji pred dvema letoma gozne požare. To je bilo nekaj edinstvenega. Na Grenlandiji gozni požari. Istočasno smo imeli hurikan Ofelijo v Združenem kraljestvu in na Irskem, ki je povzročila hude poplave. Prav tako hudi vihari v Grčiji, v Nemčiji, na Polskem, na Češkem in v Albaniji. Nesreče so zahtevali stotine življenj. To je povzročilo velikansko ekonomsko, socialno in okoljsko škodo. Statistika pravi, da je bila v Evropi povzročena škoda 10 milijard evrov leta 2016. Dragi kolegi, naravne nesreče so postale bolj pogoste in bolj intenzivne. Simultane v kar nekaj držav članicah v bistvem času. Njihovi učinki so vedno bolj nepredvidljivi. Ustvarjajo nujne razmere, ki so preveč za nacionalne zmogljivosti. Tudi v velikih državah članicah. Nedavne naravne nesreče kažejo, da trenutni preventivni ukrepi in ukrepi za pripravljenost niso dovolj. Vsi se lahko strinjamo, da je to nespremljivo za Evropo, ki želi zaščititi svoje državljane. Naše državljane. Prilagoditi se je potrebno na novo resničnost. Biti moramo bolje pripravljeni za odziv in preprečevanje kot je Jean-Claude dejal, si želimo, da bi Evropska unija lahko ponudila več kot samo sožalje, ko se soočamo z naravnimi nesrečami. Trenutni mehanizem civilne zaščite je dosegal veliko. Kot komisar, ki je pristojen za to, sem zelo ponosen na trenutni sistem, kaj ti veliko dosežkov, je ta sistem pomagal uvesti ta trenutni sistem, temelji na prostovoljnih prispevkih držav članic. Zelo sem hvaležen vsem državam, ki so pokazale solidarnost z drugimi v časih nesreče. Ampak ta prostovoljni sistem ima svoje omejitve je že dosegel svoje omejitve zaradi novih učinkov podnebnih sprememb. In tudi zato, ker se soočamo, in to želim ponoviti, z večkratnimi simultanimi krizami v različnih državah. Leta 2017 so pozivi k pomoči ostali brez odgovora. Samo 10 od 17 zahtev med sezono gozdnih požarov so bili taki, da smo lahko v polni meri se odvali. Včasih je bila pomoč ponujena veliko kasneje, po nujnih razmerah. Prepozno torej. To sem videl na terenu in to je bila zelo boleča izkušnja zame kot evropskega uradnika. Med gozdnimi požari na portugalskem lani, oktobra, celo države, ki rade pomagajo, veliko pomagajo, so solidarne, niso mogli pomagati. Lastni izzivi doma so jim to preprečevali. Z te boleče izkušnje na portugalskem smo se spet zavedli, da Evropa mora izboljšati naš kolektivni odgovor na naravne nesreče. In zato je Evropska komisija novembra se odločila, da bo posodobila mehanizem civilne zaščite Evropske unije in bomo ustvarili RSK EU. Naj se zahvalim svojim kolegom, kolegijo, kaj ti predlog smo sprejeli soglasno. Veliko izmed vas to že poznate. Poznate ta predlog. Ampak naj bom jasen, naj izpostavim nekaj, kar je ključnega. Ker sem že imel veliko obiskov po državah članicah in želim pojasniti nekaj nesporazumov. RSKU e ne bo nadomestil tega, kar počnejo države članice. Primarna odgovornost odziva na naravne nesreče bo še vedno v držav članicah. Torej, RSKU e bo dopolnil njihova prezidevanja, kadar in kjer bo to potrebno takrat, ko nacionalne zmogljivosti in viri ne bodo dovolj. Z drugimi besedami, RSGU bo varnostna mreža, takrat, ko se bomo soočili z izjemnimi razmerami, nujnimi razmerami, v izjemnih primerih, ko nacionalne zmogljivosti ne zadoščajo. Torej, gre za evropsko solidarnost v praksi ko nacionalni viri ne zadoščajo. Naj nakratko predstavim naš predlog. RESK-EU je struktura, ki temelji na dveh elementih. Dva uravnotežena in vzajemno odvisna elementa. Zato se osredotočam na vzajemno povezav med solidarnostjo in odgovornostjo. Oboje je enako pomembno. Kaj ti? Moramo priznati, solidarnost pride z odgovornostjo. To je moje trdno prepričanje. In to izhaja iz mojih izkušenj na tem zelo zahtevnem področju. Prvi element. S to strukturo bo Unija imela svoje lastne zmogljivosti, da se odzove na nesreče. pod našim nadzorom na treh ravneh piramidne strukture. Mislim, da smo o tem že govorili. Sporedno bomo tudi povečali finančno spodbude za države članice, da bodo svoje lastne zmogljivosti dali na razpolago drugim. Pomagali jim bomo, da ohranjajo, popravljajo, izboljšujejo transportne nacionalne zmogljivosti in vire, ko bo to potrebno. To bo tako imenovani pul Evropske civilne zaščite. To bo nadgraditev trenutnega prostovoljnega pula, ki ga imamo. Sedaj pa mi dovolite, da spregovorim še o drugem elementu tega predloga. Preventiva in pripravljenost. Strastno se borim za to. Brez pripravljenosti in preventive ne bo nič natančno moramo načrtovati in usklajevati ukrepe za preventivo in pripravljenost, če se želimo soočiti z naravnimi nesrečami na celovit način. Naj vam podam primer. Včeraj so raziskovalci v Nemčiji za podnebne spremembe objavili raziskavo, o povečanju tveganja za poplave zaradi spremembe padavin. Kaže se, da potrebujemo na svetovni ravni ukrepe za prilagoditev, pa tudi v Evropi, še prav posebno v srednji Evropi. Prilagajanje pomeni preventivo in pripravljenost. Danes skoraj da ne igramo nobene vloge na tem področju preventive in pripravljenosti, kar se tiče evropskih institucij. Včasih pogosto veliko, ker niti tudi ne vemo, da države članice to počnejo. Želimo pa, da bi države članice imele ustrezno načrtovanje, kar se tiče preprečevanja in upravljanja s tveganji. Želimo si prožne inovat, aktivne načrte. Želimo podpreti države članice v tej smeri. Prav tako jim želimo omogočiti spostaviti skupno kulturo preventive in pripravljenosti. Naše strokovno znanje bomo ponudili s spostavitvijo omrežja znanja civilne zaščite Evropske unije. Prav tako pa mislim, da lahko strukturni in naložbeni eh, skladi ponedijo, ponudijo ključno podporo državam članicam za zmanjševanje tveganja in za upravljanje s tveganji. To je ključnega pomena za preventivo in pripravljenost. Vse naše izkušnje že kažejo, da potrebujemo to usklajevanje med različnimi skladi Evropske unije, zato da bomo državam članicam dali več spodbud za preventivo in pripravljenost. In seveda, države članice je potrebno podpreti z vsemi politikami unije in instrumenti, ki so s tem povezani, naprimer okolje, podnebje, zdravje in raziskave, kot primer. In ne nazadnje, Pri tej strukturi gre tudi za ekonomijo obsega. To je pravzaprav opredelitev ekonomije obsega. Tako, kar se tiče odziva, pa tudi, kar se tiče pripravljenosti. RSKU gre, govori o maksimalni učinkovitosti z minimalno birokracijo. Dragi kolegi, RSKU kaže našo zavezo, da ukrepimo podporo Unije našim državljanom, ko pride do naravnih nesreč, ko so ogrožena njihova življenja, njihova lastnina in njihovo okolje. Vem, veliko izmed vas je že izrazilo vaš interes in podporo za to. Hvaležen sem za toplo dobrodošlico decembra med plenarno razpravo o tem in tudi zelo cenim, začetek zakonodajnega postopka. Nobena skrivnost ni, da se lahko naravna sreča zgodi v vsakem trenutku. To je nova resničnost in zato je ključnega pomena, da naši okrepljeni mehanizmi postanejo operativni kar se da hitro. Hvala lepa še enkrat in veselim se vaših pripomp, vprašanj in predlogov. Resnično, verjamem da smo si enotni glede zaskrbljenosti, glede tega, da moramo nadgraditi trenutni sistem, zato da bomo zadostili potrebam na terenu. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Slišali smo vas, ko ste omenjali nujne zadeve. Potrebujemo takšne sisteme za reševanje nujnih vprašanj odboru smo temu zavezani, da bomo delali na tem zelo hitro, da bomo seveda skušali biti pripravljeni za prihodnje poletje. No, če se bo kaj zgodilo in da bomo bolje pripravljeni. Poročilo je že v rokah nekoga, ki dela na tem. In to bo naš prvi govorec danes, to pa je poročevalka kolegica Gardini, ki je tudi odgovorna za ta predlog. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala, gospod komisar. Hvala za to predstavitev tega predloga. Zelo nakratko, ampak pravzaprav imam nekaj vprašanj. Začeli smo že z razpravo o tem in mislim, da je parlament tu močno usklajen s komisijo. No, besedilu govorite o razpravah z državami članicami. Omenjate recimo tudi te bolnišnice na terenu. Zanima me, kdaj so potekale te razprave? kaj komisija meni o stališči držav članic? Kako je s temi bolnišnicami na terenu? Recimo, če pride do nekih velikih nesreč, mogoče imamo tu lahko prekrivanja z varnostjo. In glede ad hoc odbora za boj proti terorizmu strokovna skupina za reševanje bo preučila operativne vere za izvajanje tega mehanizma, zato da bi lahko imeli hitro dostopanje. Ampak kdo bo odločal o tem, kako bo to sestavljeno, kakšno je stanje sedaj pri tem delu? Gospod komisar, vi ste kar nekako obsedeni s tem preprečevanjem, s preventivo, s pripravljenostjo. To je razvidno iz dela parlamenta in komisije v zadnjih letih. Ali imamo še kakšne dodatne informacije, poleg tega, kar imamo že tu, poleg tega, kar je sestavila komisija, kako je z delom držav članic, glede dolgoročne, kratkoročne pripravljenosti, kako je s temi načrti? Se boste poglobili v to? Boste razdelali tudi vse te vidike, kako lahko države članice sploh poplačajo vse te izjemne stroške, ki jih bomo imeli s tem? Recimo, tu imam zlasti v mislih eh, južnoevropske države, ki so bolj izpostavili naravnim nesrečam. Ali imate kakšne načrte glede instrumentov, da bi pomagali državam članicam, da zajezijo te stroške, kajti to bodo velike naložbe v razvoj? Običajno so to izdatki, ki morajo biti omejeni. Zanima me, kaj eh, komisar lahko pove o tem. Hvala. Hvala lepa. Kolegica dalje, naslednja. Hvala predsednica, hvala gospod komisar, da ste z nami tu, da ste bolj podrobno obrazložili, kako je s tem. V okviru te pobude sva se že srečala in kot veste podpiram vse pobude, ki lahko pomagajo tu ob upoštevanju ekstremnih vremenskih pogojev, s katerimi se soočamo in to postaja vedno bolj pogosti pojavi zaradi podnebnih sprememb, to pa prav gotovo pomeni, da potrebujemo veliko bolj usklajen evropski pristop za preprečevanje naravnih nesreč in za odzivanje te nesreče, kot pa smo to počeli doslej. No, sama bi prosila za nekaj pojasnil. Po mojem mnenju, morata predlog o reševanju poskrbeti za primirne odzive tudi v državah članicah, v regijah, na otokih, kjer trpijo zaradi otoške lege, zlasti tisti otoki, ki trpijo zaradi dvojne otoške lege. In tu bi rada slišala pojasnila o tem, kako je s temi otoki, kako je s temi regijami, kako boste reševali ta vprašanja in kako poskrbeti za to, da bodo te regije, ki so izolirane, eh, imajo no, to otoško lego, dvojno lego, kako bodo dobile potrebno pomoč, kakšni bodo odzivi, da bo to prišlo pravočasno in ne prepozno. In potem še nekaj, kar je omenjala kolegica. Glede bolnišnic na terenu, tu imamo tudi predlog. In sicer, da bi imeli te bolnišnice, ki se lahko hitro postavijo v Evropski uniji ali izven Evropske unije v okviru medicinske ekipe, kako bo to delovalo ali je komisija tu že določila neke smirnice glede teh bolnišnic, kdaj se bodo postavile, v kakšnih situacijah, kdaj naj bi se te pobude o bolnišnicah eh, izvajale znotraj Evropske unije in izven Evropske unije. Prav tako hvala. Thank you. Hvala. Kolegica Görling. Okay. Dobro. Potem pa kolegica Toris. Gracias. Eh... Hvala lepa. Všeč mi je, da govorimo o posledicah podnebnih sprememb. To namreč povzroča zelo uh, velike uh, težave, ne samo za državljane Evrope, temveč eh, na svetovni ravni. Eh, vemo, da podnebne spremembe vodijo v eh, hude nesreče, požare, katerim smo bili priča v Španiji in na Portugalskem. In to je prizadelo celo vrsto proizvodnih sektorjev. Treba je spremeniti uh, model uh, proizvodne, kajti sedanji model uh, ni vzdržen glede na podnebne spremembe. Prav tako se mi zdi pomembno, da upoštevamo tudi dejstvo, da obstajajo begunci, ki bežijo pred podnebnimi spremembami. To so ljudje, ki bežijo, ker nimajo eh, dostopa do naravnih verov v svojih državah in eh, to vodi v eh, obupne okoliščine za te ljudi. Ljudje umirajo v sredozemlju, ker poskušajo eh, prečkati sredozemsko morje in ta kriza je vsakodnevna realnost. Begunci iz Sirije bežijo pred vojaškim konfliktom, ampak problem je nastal zaradi pomankanja vode. To je osnovni problem in to je tudi posledica podnebnih sprememb in posledica modela proizvodnje, ki obstaja v večini držav. Decembra lani je, eh, bila objavljena, je bil objavljen članek eh, v Eh, reviji Science eh, in eh, v tem članku je bilo dokazano, da ne ukrepamo dovolj hitro in da če ne bomo ukrepali dovolj hitro, potem bodo posledice grozovite. In To bo vodilo v več kot 180 odstotno povečanje eh, prošen za azil v Evropski uniji. To so scenariji, ki obstajajo. Govorimo o podnebnih eh, beguncih in to je treba upoštevati in eh, zanima me, kaj komisija namerava narediti na tem področju. Kolega Lize. Hvala lepa predsednica, hvala lepa komisar za vaše besede in vaš predlog. Mislim, da ste to dobro razložili tukaj v tem odboru. Nimamo težav samo zaradi podnebnih sprememb, imamo več težav, pa podnebne spremembe pač igrajo tudi svojo vlogo. Nasplošno podpiram predlog Evropske komisije. Prosim pa vas, da na dveh mestih podate še pojasnilo. Prvič, zakaj je tako težko zagotoviti, dati na voljo nacionalne zmogljivosti pri nekaterih nesrečah. Rusija in druge neevropske države hitreje pomagajo kot države članice EU, pa saj to ne more biti res. To, kar imamo, moramo hitreje dati na razpolago. In če potem to ne zadošča, potem bomo resnično potrebovali evropske zmogljivosti. Ne razumem pa, zakaj je tako težko motivirati države članice pomagati v EU, če pa bi lahko to države izven EU storili hitreje. In drugič. Resnično želim govoriti o preventivi. Kako boste to zagotovili? Pri gozdnih požarih vidimo veliko krat tudi naklepno potikanje požarov. Proti temu se je potrebno bolje boriti. Ne samo gasiti požarov, temveč zagotoviti, da spoh ne bi gorelo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Kapezon. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Eh, začela bom s tem, kar sem že povedala na plenarnem zasedanju. To se mi zdi zelo dobra pobuda. Ne gre namreč samo za preprečevanje preprečevanje podnebnih eh, sprememb, eh, temveč tudi za boj proti eh, tem podnebnim spremembam. Vemo, da je kapaciteta večine držav že presežena, smo priča hudim meteorološkim spremembam in te presegajo zmogljivost držav članic, da bi se prodile. In mislim tudi, da bi bilo bolj učinkovito, če bi na tem področju delovala Evropska unija. Imam nekaj točk, ampak zlasti bi izpostavljala to, da uh, imajo podnebne spremembe različne uh, učinke na različne države. Uh, v nekaterih državah um, uh, imamo poplave, drugot uh, požare in uh, treba je preprečevanje in preventivne ukrepe tudi uh, prilagoditi vsak potrebam in verom uh, regija. Prav tako eh, bi izpostavila tudi eh, eh, mehanizem reparacij. Komisija govori o solidarnostnem skladu in če si pogledamo naprimer, kaj se je zgodilo v Španiji, pa tudi drugot, ugotovimo, da je izračun za sodelovanje pri tem skladu Eh, temeljil eh, na velikosti eh, regij in to pomeni, da velike regije uživajo večjo podporo kot manjše regije, ki so ponavadi bolj prizadete in pomoč bolj potrebujejo. Prav tako, če si pogledamo, naprimer, kaj se je eh, zgodilo v Španiji, ko je bil eh, prizadet eh, naravni park. In pri tem sploh nismo dobili nobene pomoči Evropske unije. In bom končala z vprašanjem. In sicer vprašanje se nanaša na koherentnost vseh finančnih instrumentov politike Evropske unije. Eh, podnebne spremembe vplivajo na vse, na zdravje, na ekonomijo in tako dalje. In zanima me, če komisija namerava eh, vzpostaviti nek observatorij oziroma nek organizem, ki bi eh, koordiniral vse ukrepe na področju podnebnih sprememb. In Prav tako uh, je treba predvideti tudi ukrepe za takšne hude izbruhe bolezni, kot je bila naprimer ebola. Gospod Petrle. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eftih izmeno to nejo etos, mr. komisioner. Eh, preživeli smo težko leto in navajeni smo že na požare, na poplave, na suše, nismo pa imeli še takih problemov z vetrovi. V Sloveniji sem videl, da je z evropskimi sredstvami zgrajen letalski hangar eh, skoraj odneslo, pa je resnično solidno narejen in to kaže, da bo morala preventiva zajet tudi eh, širše sektorje zunaj ožje civilne zaščite. Mislim, da bo treba v gradbeništvu poskrbeti za eh, močnejše oziroma trše standarde E, tukaj je možna preventiva če bomo e, gradili bolj trdno in seveda posebej bo treba biti še pozoren na kulturno dediščino in še posebej zavarovati strehe se mi zdi. Torej jaz podpiram vašo namero potrebujemo posodobljen mehanizem e, imam pa eno vprašanje kaj bo ambicija oziroma kaj novega lahko pričakujemo v zvezi z gozdnimi požari ki so bistven del problema. Eh, svetujem pa tudi, da bi zelo dobro komunicirali eh, vaše delo, ker to resnično pomeni več Evrope, ki jo potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Gramatikas. Gramatikakis.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 In dovolite mi, naj povem nekaj po tem, kar ste vi rekli. Imamo dva stebra. Po eni strani imamo zmogljivosti glede takošnjega upravljanja in urejanja katastrof, po drugi strani pa gre za to, da se pripravimo na vse in da imamo tudi preventivo. Ampak tu ste tudi sami rekli, naravne katastrofe se bodo dogajale. In treba je pritiskati na države članice, da bodo storile vse, kar se le da, kar je v njihovi moči, da se izognemo vsem katastrofam zaradi dejanj ljudi. Recimo imeli smo poplave v regiji Atike pred kratkim. In prepričan sem, da ste upoštevali tudi otoško lego. Kolegica Dalija je to omenjala. Prepričan sem, da imate to v mislih. Kolega komisar, mislim, da ko imamo mehanizme solidarnosti v Evropi, moramo tu v mislih ohraniti tudi obstoj otokov, velikih in majhnih, kajti sicer ta pravila ne bodo dobra za prebivalce teh otokov. Recimo, tu imamo to merilo 1,5 odstotka BNP-ja za to, da bi lahko uporabili solidarnostni sklad. To je lahko problematično za otoke. Recimo imamo otok Samotras, to je odličen otok, prosim se kolege, da si eh, to ogledajo, gredo tja na počitnice, ampak tam je kar nekaj težav s poplavami in žal je ta otok v posebni regiji. In ne mogoče je spoštovati ta merila. Potem imamo tudi otoke Desporada, ki se soča z istimi težavami, ki imajo tudi druge grške otoke, uh, ki so v podobni situaciji v tej regiji. In strukturni skladi se za to uporabljajo, ampak tu gre za majhne otoke z majhnimi zneski. Tako da je to treba upoštevati pri vaših pobudah, ustrajati na tem, da je treba upoštevati in uporabljati evropska sredstva. Kako zagotoviti to, da tudi majhni otoki ne bodo izključeni? In dovolite mi še eno pripombo, gospod komisar. Kako boste vi vključili tudi lokalne organe v urejanje katastrof zlasti? v bolj obrobnih območjih, goratih območjih. Upam, gospod komisar, da bomo lahko prešli te šibke točke in da vam bomo lahko vsi čestiteli za vaše predloge in za vaše upravljeno delo. Hvala. Hvala lepa. Dobro, gospod komisar, veliko interesa, kot ste videli za to temo. Prosim, sedaj vam dajem besedo. Hvala lepa. za te pozitivne prispevke, za vaše vprašanja. Dovolite mi, da odgovorim v svojem maternem jeziku, da bom bolj točen, bolj podroben zlasti glede specifičnih vprašanj. Rad bi začel s pripombo kolegice Grtini. nedvomno drži to, da del predloga omenja tudi obvladovanje epidemij in vlogo naših operativnih mehanizmov in tu imamo tudi te mobilne bolnišnice, bolnišnice na terenu, ki bodo omogočile takojšnje odzivanje na takšne potrebe. Mi že imamo kar nekaj izkušeno voljo, verjetno ste to že videli v sedanjem sistemu. Imamo EU Medical Corps. To je ta evropska medicinska ekipa in sam sem kot koordinator pri eboli imel kar nekaj izkušenj s tem in videli smo, kakšne so bili ti primiri urejanja in obvladovanja epidemiji. Recimo tudi v Angoli smo imeli rumeno mrzlico. Videli smo, da se je najbolje odzivati s temi mobilnimi mobišicami, zlasti pri eboli recimo tudi. Torej, to so bile te naše izkušnje, ki so nas privedle do tega, da smo delovali še bolj učinkovito. Te mobilne bolnišnice na terenu se postavijo takrat, ko se neka država članica sooči z naravno katastrofo ali z nekim terorističnim napadom? Mi imamo kar nekaj pomembnega strokovnega znanja na tem področju in z drugimi mehanizmi Evropske unije bomo preko koordinacije lahko bolje delovali in se bolje odzivali na to, ampak naj vseeno nekaj pojasnim. Že na začetku sem ustrajal na tem. To ne bo zamenjalo odgovornosti držav članic. Naše delo je dopolnilno. Mi imamo tudi en diagram, piramido, ne vem, če ste to videli v tej brošuri. Tu na tem papirju vidite piramido, In ta piramida predstavlja strukturo rescue. Torej imamo prvo raven, odgovornost držav članic, druga raven je krepitev obstoječih sistemov, evropskega pula, evropske skupine in potem tretja raven, to so naši kolektivni mehanizmi odzivanja. Torej gre za varnostno mrežo. mehanizmi, ki jih izvajamo, ki jih bomo izboljšali, niso čudežna rešitev. Seveda moramo najprej imeti dejavnosti držav članic, naše dejavnosti pa so temu dopolnilne. In povsem se strinjam s tem stališčem, da potrebujemo tudi priprave in preventivo, to je edina pot. In to je tudi naše upanje v boju proti podnebnim spremembam. Naj spomnim na to, da ta predlog seveda ni v nasprotju z drugimi pobudami. Jaz sem v stiku tudi s komisarjem Hoganom in z drugimi komisarji, ki se ukvarjajo s strukturnimi skladi. In kot sem rekel, imamo tudi ta del priprav in preventive. Tudi ta finančna sredstva so pomembna v okviru strukturnih skladov. Gre za koordinacijo dela različnih komisarjev. Jaz se tudi ukvarjam s tem, zato da bi lahko države članice skladno z nacionalnimi načrti lahko krepile preprečevanje in priprave na naravne katastrofe. Naj citiram en primer, recimo v Grčiji. Se pogovarjamo o različnih območjih. Nadzorovali naj bi požare, ali bodo ti načrti pripravljeni pred poletjem. Ja, preko strukturnih skladov sodelujemo. V stiku smo z lokalnimi organi. Grški kolega je spraševal o tem, kolega gramatika, ki se odgovarjam vam. Ja, tu imamo posebno upravljanje, posebne črte boje proti požaru in tudi to bo upoštevano, seveda. Kolegica Dali, je ustrajala in sicer upravičena na tem, da so nekatere regije otoške regije in ta predlog mora to upoštevati, kaj ti vpliva tudi na priprave in preprečevanje v teh otoških regijah. No, to lahko tudi presega moja pristojnost. Imamo tudi druge sklade, ki so posvečeni temu odzivanju potrebe teh otoških regij. Poznam situacijo v moji državi, res je, eh, včasih ni zadostnih odzivov. Reskiv bi to lahko dopolnil, če imamo naravne katastrofe in tu bi se lahko odzvali na te potrebe, ki zaenkrat niso zajete v ukrepih in dejavnostih Evropske unije. Potem ste spraševali o teh mobilnih bolnišnicah na terenu. Imamo izkušnje z um, EU Medical Corp, potem imamo kar nekaj reševalnih akcij, kajti tu vidimo, da imamo kar nekaj težav. Veliko držav članic ne sodeluje pri tem. Pravzaprav gre za prostovoljno sodelovanje na tej medicinski ravni. In če bomo imeli vse države članice in druge, ki bodo sodelovali pri tem mehanizmu Islandijo, Turčijo, Črnogoro, Norveško, eh, Srbijo in druge države, potem bomo tu imeli okrepljene zmogljivosti v okviru tega mehanizma, da bi se lahko odzivali na te naravne katastrofe in na morebitne teroristične napade. V tej prvi fazi je to najbolj pomembno in tu potem potrebujemo te mobilne bolnišnice, ki se postavijo na terenu. Posem se strinjam eh, s kolegico Tajas, res je, priča smo temu novemu valu podnebnih beguncev. To sem tudi sam videl, ko sem šel v Afriko in Azijo. Res je, vidimo veliko selitev prebivalstva zaradi podnebnih sprememb. Pred letom dni sem šel v Etiopijo in tudi tam sem to videl. Evropska unija se ne strinja z oceno predsednika Trumpa glede podnebnih sprememb ne gre za to, da so to uh, fake news. To niso lažne informacije. Mi smo tu vodilni v Evropi, ko gre za informacije in izvanje pariškega dogovora. Vsi skupaj moramo delati na svetovnem načrtu, krepiti moramo naš trud za to, da bi se soočali s podnebnimi spremembami in tu ne moramo biti sami. Sicer smo veliko napredovali v Evropski uniji, mi smo vodilni. Ampak prav zato moramo od drugih zahtevati, da izvajajo pariški dogovor. In mislim, da je tu kar nekaj vodi v državah članicah, ki so prav tako prepričani, da je treba še bolj krepiti in izvajati pariški dogovor. Dragi kolegi. Skupaj smo se pogovarjali o teh pomembnih vprašanjih, ki ste jih vi omenjali. O tem, kako je z nacionalnimi viri. Niso na voljo v bistvenih trenutkih, zato da bi pomagali. In tu bi rad navedel portugalski primer. Gre za dogodek, ki se je zgodil pred tremi meseci in za me so bile to posebne izkušnje. To je bilo tudi žalostno. Evropska unija je uporabila evropski mehanizem, ampak žal je prišlo do rdečega alarma v različnih državah vseh teh državah, ki bi lahko poslale letala za gašenje požarov. In to se ni zgodilo. Jaz sem bil v Nimu, v Franciji in tam imamo centr za boj proti požarom. Verjetno je to najboljši centr v Evropi, ampak eh, videl sem, da smo imeli različna poročila iz cele Francije, kjer je pisalo, da se mora Francija soočiti s to hudo realnostjo in da ne more poslati virov izven Francije, kajti ti viri so nujno potrebni v Franciji. In mi, politiki, ki smo odgovorni, ne smemo kar tako zanemariti ta poročila, kajti imamo strokovna poročila in potrebujemo sredstva tudi izven nacionalnih meja, če gre za Grčijo, Hrvaško, Italijo, Španijo, ni pomembno. Zavedamo se dejstva, da je Portugalska ostala sama, ko se je to zgodilo, kajti ni bilo nobenega mehanizma, ki bi presegal nacionalne zmogljivosti, nacionalne vire, ni bilo nobenega evropskega mehanizma, ki bi omogočil, da bi pomagali portugalski strani drugih držav članic. Prav zato imamo rescue. Rescue je mehanizem, ki se lahko uporabi takrat, ko so nacionalne zmogljivosti mm, zadosne. Zato, ker smo videli, da se to ne nehno dogaja ne nehno imamo iste težave zaradi podnebnih sprememb. In prav to ste rekli vi. Nacionalni veri se včasih ne morejo širiti onkraj meja, kajti države imajo lasne potrebe, tako kot je bilo v Franciji. In tu potem potrebujemo te dodatne vire, to varnostno mrežo potrebujemo, da se lahko potem to uporabi v takšnih situacijah. No, ne gre za nek nov birokratski ukrep. Mi ne potrebujemo toliko osebja na terenu. Vsaka država ima svoje nacionalne načrte in ima na volje osebje, ki je tam. Ampak Ko se recimo soočamo s takšno situacijo, če gre za požare, potrebujemo helikopterje in druga letala za gašenje požarov. In to so evropski viri. To mora biti vzeto iz evropskih sredstev, evropskih virov, da se lahko potem ta situacija reši. In recimo tu, ko gre za boj proti gozdnim požarom, je tako v nekaterih državah prav imate včasih ni dovolj ločevanja med različnimi regijami in včasih imamo tudi kazniva dejanja v zvezi s temi požari. Zato, da se izpostavijo težave. Države morajo imeti na voljo sredstva. Potrebujemo takšno politiko, zato da bi razčistili ta teren in zato da bi se izognili takšnim kaznivim požarom prihodnosti. Potem solidarnostni sklad. Rescue je nekaj drugega. Solidarnostni sklad je v pristojnosti kolegice Krecu. Ampak vseeno bi povedal nekaj enostavnega. Primerjal bom tista sredstva, ki so bila porabljena iz solidarnostnega sklada zlasti pri poplavah v zadnjih petih letih in sredstva, ki bi se lahko uporabila pri pripravah in preprečevanju. No, študija jasno kaže, da potrebujemo manj sredstev in če bi imeli več sredstev, bi se lahko izognili žrtvam in škodi. Namesto, da bi dajali sredstva iz solidarnostnega sklada je treba bolj financirati priprečevanje in pripravo. No, seveda potrebujemo tudi solidarnost, seveda to potrebujemo v nekaterih primerjih, kolegica Krecu. Se zaveda takšnih situacij, šla je tudi v Galicijo, druge regije, na Portugalsko, teh situacijah, zato da bi ocenila situacijo na terenu, da bi uporabila tudi solidarnostna sredstva, da bi se odzvala na posamične potrebe. Ampak mislim, da bi lahko skupaj preučili druge vidike. Ampak še enkrat ustrajam na tem, kar sem rekel. Bolje je preprečiti kot lečiti. Bolje je preprečiti kot lečiti sklad za preprečevanje je bolj pomemben, kot pa da se zanašamo le na solidarnostni sklad, kajti študije kažejo, da lahko na tak način najbolje uporabljamo evropska sredstva. Potem pa eh, center konzervatori za podnebne spremembe. komisarka Njete skupaj s službami iz portfelja spremlja vse to. Zato pravim, da smo tu vodilni na svetu pri izvanju pariškega dogovora na področju podnebnih sprememb. No, sveda, je komisija vedno pripravljena krepiti to izvajanje, spremati nove pobude zato da bi lahko še bolje delali v službah, da bi se bolje odzivali na podnebne spremembe in vse situacije povezane s tem. Potem pa vi, draga kolegica, pravite, da moramo krepiti tudi ta urbana vprašanja, teritorijalna vprašanja, kako to financirati iz strukturnih skladov. No, uloga našega sodelovanja z komisarjem Hoganom, komisarko Krecu je prav v tem, da je reskiv krovni mehanizem, ki lahko omogoče koordinacijo vseh ukrepov, zato da bi se lahko evropska sredstva uporabljala. Ta namen in da bi tu potem porabljali to tudi za prepričanje naravnih katastrof. Z reskjo mehanizmom lahko pokažemo, kako lahko Evropska unija, kako lahko evropske institucije delujejo. Pokažemo lahko, da Evropska unija ni le birokratska organizacija, ki piše dokumente in je daleč od potreb državljanov, Ne, Evropska unija ima obraz. Obraz, ki omogoča tudi to, da včasih podamo roko solidarnosti. Vsakič, ko pride do naravne katastrofe v Evropi, prepričati moramo naše državljane, da moramo imeti solidarnost, ko to potrebujemo. In ni res, kar mislijo ljudje, da smo mi daleč od težav ljudi. Res, ki jo je tak primer, da smo blizu ljudem. Da imamo v mislih to solidarnost. In tu bi rad omenil tudi primer iz moje države. Tudi pri nas smo imeli grozne požare v preteklosti. In s tem sedanjim mehanizmom smo potem poslali dva letala za gašenje požarov iz Francije in Italije in potem se je mnenje javnosti spremenilo. Kajti ljudje na ulici so videli, da Evropa res lahko pomaga v tako bistvenih trenutkih, v boju proti požarom. Rescue je zelo pomemben mehanizem. Lahko pomaga, če imamo naravne katastrofe in eh, nedvomno to postaja politični instrument. S tem lahko posredujemo naslednja sporočila in sicer evropske institucije imajo obraz, evropske institucije so blizu državljanom. Dobro, da sem jih tu ne. Για το θέμα της ανθεκτικότητας το χτυπήσω. Glede odpornosti stavb, to ste omenjali, videli smo, kaj se je zgodilo v Londonu, to je bilo pomembno za vse. Kolegica Elizabeta se ukvarja s tem predlogom in eh, tudi pri nas pripravljamo predlog glede odpornosti stavb. Raba mehanizma Rescue je povezana s težavami, do katerih pride nenadoma. Rescue ne more sedaj zamenjati vseh drugih služb. Zlasti, če tu govorimo o uredbi, ki se nanaša na odpornost stavb. Dobro. Kolega Gramatikakis je spraševal o Evropskem solidarnostnem skladu. Mislim, da so vaše pripombe za nas zelo pomembne. Kolegica Krecu se ukvarja s tem. Vedno je na voljo za pogovor z nacionalnimi vladami, z lokalnimi organi, z regionalnimi organi. Kako povečati ta sredstva? Ta razprava poteka, obstaja. To je treba upoštevati tudi v prihodnjem večletnem okviru, vseh institucijah, tudi pri regiji, se strinjam z vami, glede preprečevanja, v katerih državah, recimo v Nemčiji, vidimo to glavno odgovornost, ki je na strani regij. Kaj ti regije so naše glavne zaveznice. Zlasti pri preventivi. Mi smo že v stikih s predstavniki lokalnih in regionalnih regij organov. Jaz sem bil tudi v Novru, v Bremu, v Hamburgu sem bil, zato da bi se pogovarjal z regijami, z regionalnimi predstavniki. Potem sem stopil v stik tudi z ministrom v Luksemburgu, potem tudi v Bolgariji. sedaj Bolgarija predseduje, šel bom na Finsko, v Dansko, torej vse te države bom šel zato, da bi se pogovarjal, da bi izboljšali naš predlog glede lokalnih organov in glede nacionalnih ukrepov. Hvala lepa, hvala lepa vsem, prisrčna hvala. Mislim, da je bila ta razprava zelo konstruktivna. Jaz sem si zabeležil vse vaše bojazni in mislim, da sem dobro odgovarjal na vaše vprašanje, zato da bi vas prepričal. Rescue je nujno potreben mehanizem, bolj kot kdajkoli prej, zato da bi se izognili novim naravnim katastrofam v Evropi. In na tak način lahko vsi pokažemo, da ima Evropa človeški obraz. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, komisar, za vašo odločnost. Bomo naredili, kar je v naši moči, da vas bomo lahko podprli. Na ta način bomo lahko pripravljeni na kakršne koli težave, ki bodo povezane z naravnimi nesrečami in podnebnimi spremembami. Hvala lepa. Na voljo sem vam za kakršenkoli sestanek, srečanje s katerimkoli med vami in eh, lahko se pogovarjamo o vseh eh, novih predlogih in tudi o mojih predlogih. Prepričan sem, da je kolektivno znanje učinkovitejše od individualnega znanja. Hvala lepa, gospod komisar. Dobro, kolegi, kot sem povedala že na začetku, bomo sedaj nadaljevali z razpravo. o pediatrični medicini v Evropski uniji. Dajem besedo Janu Risu. Uh, uh, uh, Dobro jutro vsem. Dobro jutro predsedujoča. Dobro jutro kolegom, članom parlamenta. Bom zelo kratek. Ampak najprej naj povem, Da, če si pogledamo zakonodajo Evropske unije na področju farmacije, se pogosto osredotočamo na inovativnost eh, na področju eh, medicine in eh, farmacevtska industrija se zlasti osredotoča na trg eh, zdravil za odrasle, eh, zato smo se želeli mi posvetiti pediatričnim eh, zdravilom. In pred tremi leti je stopila v veljavo uredba, ki to ureja. Oktobra 2017 smo objavili študijo rezultatov, ki kažejo uspešnost eh, uporabe te uredbe zadnjih deset let. Želeli smo si pogledati eh, nekaj faktorjev, ki vplivajo na to uredbo in prav tako smo upoštevali tudi eh, zahtevo, ki jo je Evropski parlament v svoji rezoluciji iz poletja 2016 izrazil. Kaj kaže to poročilo, da je dejansko prišlo do napredka, več eh, zdravil imamo, ki eh, so namenjena otrokom, vidimo tudi eh, klinične teste, teh je bistveno več v zadnjih desetih letih, porast je precejšen in poročilo kaže, da je ta porast 50 odstoten za otroke. Pričakujemo, da se bo ta rezultat še izboljšan potem, ko se bo začela uporabljati, uporabljati uredba o kliničnih testih. ta prihajajoča uredba bo izboljšala pravila za eh, klinične eh, teste in opredelila, kateri eh, testi so odprti za katere kategorije prebivalstva. Videli smo, da je bilo eh, dovoljenih 260 eh, novih eh, zdravil za otroke v obdobju 2007 do 2016. In samo leta 2016 je bilo 131 novih zdravil odobrenih. To kaže na to dinamiko vemo pa, da je treba eh, izboljšati eh, situacijo v prihodnih desetih letih, ampak že v zadnjih desetih letih smo zabeležili zelo pomemben napredek. Imamo tudi um, Naj spomnim tudi uh, na to, da se ne moremo boriti proti debelosti otrok eh, samo eh, z eh, zakonodajo, kaj ti na to vplivajo tudi drugi faktori, naprimer na nacionalni ravni vidimo, da vplivajo na to povračila stroškov, na to um, zdravniki tudi ne bodo vedno takoj začeli uporabljati novih uh, pediatričnih uh, zdravil. Vse to je zapisano tudi v poročilu. Poročilo nam je omogočilo uh, tudi opredelitev jasnih področji, kjer pediatrična zakonodaja ni zabeležila napredka. Videli smo, da eh, razvoj pediatričnih zdravil še vedno ostaja odvisen od eh, farmacevtske industrije in njenih prednosti, ki se osredotočajo na odrasle. Imamo naprimer eh, bolezni, ki so omejene samo na otroke, pediatrični rak, naprimer. Eh, ta je eh, neprimerno bolj eh, prisoten za otroke, ki so mlajši od 15 let in to je tudi prvi razlog za umiranje otrok, ki so mlajši od 15 let. Prav tako to velja tudi za redke bolezni, ki jih pokriva uredba o Eh, za določene oblik, vrste zdravil. Kaj nas eh, čaka, naslednji koraki za komisijo eh, in EMO? Tu je treba uporabiti mm, sinergije med pediatrično uredbo in uredbo o sirotelih zdravil. Tu vidimo, da eh, še vedno moramo razvijati eh, pediatrično eh, medicino. Komisija sledi načelu boljšega, boljše zakonodaje in na ta način lahko upamo tudi na korak naprej za obe uredbi. Eh, poročilo kaže, da eh, napredek zabeležen v zadnjih letih eh, še ni dovoljšen. Samo, če bomo sprejeli in resnično izvajali uredbe o pediatričnih zdravilih in pa o, o in pa nedonosna zdravila, samo v tej kombinaciji bomo lahko eh, situacijo izboljšali. In eh, od leta 2018 bodo podjetja tudi eh, zavezana posvetovati se z EMO in s komisijo zlasti pri pripravi um, zdravil, pediatričnih zdravil. Farmacevtska podjetja imajo uh, uh odgovornost, uh, ki uh, uh, presega sedanjo uh, zakonodajo. Nobenega razloga ni, da ne bi uh, raziskave, ki vodijo v uh, razvoj zdravil za uh, odrasle, pomagali tudi otrokom imamo eh, kar nekaj kratkoročnih eh, konkretnih ukrepov. Vsi eh, deležniki morajo konstruktivno prispevati, to je ključ. Prav tako si prizadevamo za to agendo tudi na mednarodni ravni, sodelujemo z ameriškimi pristojnimi organi, z FDA. In v Londonu smo organizirali tudi posebno delavnico, eh, ki je bila namenjena ukrepitvi tega sodelovanja. Preden zaključim, naj ne pozabimo še eh, na dve pomembni pobudi komisije in eh, ki ima ta možnost, da okrepita raziskave na področju otroških rakov gre za eh, Evropsko mrežo za redke bolezni, ki je platforma za eh, oblikovanje smernic, za usposabljanja, za eh, izmenjavo informacij, za uporabo podatkov in zbiranje dokazov in to nam pomaga tudi pri oblikovanju novih idej. to vključuje tudi, um, med člani imamo tudi um, zastopnike otrok, otrok obolelih za rakom. Hvala lepa in sem vam na voljo za komentarje in vprašanja. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo kolegom. Gospa Grostet, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo me veseli, da imamo to izmenjavo mnen, ki sledi um, uh, poročilu uh, komisije. Sama sem bila poročevalka uh, na področju pediatrične uredbe in občutek imam, da smo veliko časa izgubili. Veseli me, da so tu oblikovani konkretni predlogi in upam, da bo ured, uredba tudi vsaj delno uh, Eh, spodbudila eh, razvijanje novih eh, zdravil za otroke, če tudi ne v obsegu, ki bi si ga želeli. Mislim, da je poročilo dobro predstavilo situacijo, žal pa um, rešitve niso dovolj konkretne. Veseli me, da to poročilo vključuje tudi nekaj elementov parlamentarne rezolucije, ki smo jo izglasovali mm, lani. Eh, naprimer odsotnost mehanizma eh, za porabo eh, molekul v nekaterih primerjih razvijanja zdravil in tako dalje. Prav tako smo izpostavili tudi problem pédiatrie qui eh, est des médecine qui euh, ni d'envol euh, resvite in eh, zlasti euh, pédiatrichen razvoj qui se rotoča samo na otroke eh, imamo bolezni, ki ne obstajajo pri odraslih in tu nimamo terapij, ki bi bile prilagojene samo otrokom. Uh, treba se je boriti proti uh, uporabi uh, nekaterih uh, neprilagojenih zdravil, uh, treba je spodbujati uh, pripravo uh, zdravil za otroke, ampak uh, te je treba še bolj prilagoditi um, potrebam uh, razvoja pediatrije. Uh, kar nekaj je treba še uh, postoriti. Res je, da uredba eh, za eh, pediatrično medicino in pa uredba za nedonosna zdravila. Ta, to je pomembno, kajti veliko otroških rakov je redkih bolezni. Tako bomo povezali vse deležnike, pediatre, eh, komisijo, upam, da tudi naš eh, parlament, eh, poklicna združenja in tako dalje. In tudi sama mm, ostajam zelo zainteresirana in tudi moji kolegi za to, da se to poročilo čim bolj uspešno zaključi. Gospa Karpezon. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem komisiji eh, za to konstruktivno avtokritiko, eh, kateri smo priča v tem poročilu. Res je, eh, uredba je vodila v celo vrsto dovoljen za zdravila za otroke, ampak to še vedno ni dovolj. Eh, res je, da eh, imamo tu zahteve trga, da se več zdravil eh, proizvaja za otroke, medtem ko oziroma za odrasle, medtem ko um, otroci imajo posebne potrebe in potrebujejo uh, posebna zdravila v nekaterih primerjih. In treba si je pogledati, kako lahko um, tem, te potrebe zadovoljive. Uh, Treba si je pogledati, kakšni so mehanizmi, ki jih lahko razvijamo. In eh, kot je povedala gospa Grostet, eh, je eh, pomembno tudi to, da se res osredotočimo na potrebe otrok. Moj občutek je, da sedanji model spodbud Eh, ni imel eh, velikega učinka. Potrebujemo nov model eh, raziskav za tako specifične mm, potrebe kot otroški rak, naprimer. Mislim tudi, da bi bilo potrebno, da bi si Evropska unija dala več zmogljivosti za izvajanje teh mm, prioritet. Ne vemo, zakaj uredba o nedonosnih zdravilih eh, ni eh, učinkovit, eh, zlasti ne za zdravila za otroke. Mislim, da bi bilo nasplošno potrebno, da bi vsaj v določenem delu omejili del, ki se nanaša na odrasle, eh, kaj ti eh, v tistem delu, to ni, kjer to ni eh, potrebno oziroma očikovito za otroke. Mislim, da smo odgovorni in da je odgovorna tudi industrija za to, da se pripravi otroška zdravila. Moramo pozvati tudi k odgovornosti podjetja in emo v korist otrokom. Glede komercializacije zdravil za um, uporabo za otroke, tu si je treba pogledati, kakšni so dejansko problemi, kajti to bi bilo prav gotovo zanimivo, tudi če želimo povečati število teh uh, dovoljen. Gospod Lize. Hvala lepa predsednica, hvala lepa komisiji za predložitev poročila. Mislim, da je popolnoma jasno, veliko krat govorimo o tem, kaj naj EU ureja in česa ne, ampak pri zdravilih za otroke imamo, bomo imeli ureditev na evropski ravni ali pa je sploh ne bo. Potrebno je sodelovati pri raziskavah in razvoju zdravil, tudi pri konkretni terapiji, na nacionalni ravni to ne uspeva dovolj. Tega ne moramo dovolj izpostaviti in to mora biti jasno tudi vsem pri komisiji. Najprej naj čestitam François Krostet, bila je poročevalka za pediatrična zdravila in resnično se je veliko zgodilo. Veliko zdravil sedaj že imamo zaradi te uredbe, ki jih brez uredbe ne bi imeli. To je dober del zgodba, te, te zgodbe in resnično moramo to tudi navzven jasno predstaviti. Morda bi bilo dobro, če bi tudi komisija dala nekaj konkretnih primerov, ki jih lahko navedemo. Številke, dobro, vse lepo in prav, ampak konkretne zgodbe o otrokih, ki smo jih lahko pozdravili, pa jih pred desetimi leti ne bi mogli, to moramo imeti, da razložimo ljudem. Imamo pa veliko negativno plat, še prav posebno pri raku, pri otrokih. Ni veliko napredka. In tu gre za poziv industriji. Vendar pa seveda, če se s tem ne da zaslužiti denarja, potem se običajno to tudi ne podpre, delničari tega ne podprejo. Zato ne smemo biti naivni. Industrija želi zaslužiti. Ali bomo imeli okvirne pogoje take, da bomo lahko zaslužili denar za raziskavo pri raku pri otrokih ali pa industrija tega ne bo počela. Zato moramo kaj storiti. Skeptičen sem, če bi lahko uredbo spremenili, ampak morda bi lahko to tudi podzakonsko storili s priporočili EME, na primer. Moramo pa mi postoriti svoje, tako da bo industrija tisti, ki to želijo storiti, dobila tudi podporo svojih delničarjev, da bodo lahko v prihodnosti tudi kaj zaslužili. In še zadnja točka. GD Sante ni neposredno pristojna, ampak komisija je komisija. Zato prosim, da obvestite tudi kolege na področju raziskave. Gotovo bodo določene stvari, pa naj se še tako trudimo, ko ne bomo imeli poslovnega modela, ko industrija ne bo sama storila nič. Gotovo bomo imeli določene možnosti bolje pomagati otrokom, pa to nimo praka z novimi ali boljšimi zdravili, temveč z uporabo obstoječih zdravil, z manj kemoterapije naprimer, pa vseeno doseči enak rezultat. Zato pa potrebujemo raziskave. Raziskave in to moramo financirati na evropski ravni, kajti tudi tukaj velja pravilo, da same države članice tega ne zmorejo. Veliko stvari lahko podpremo in veliko jih podpiramo in temu namenimo veliko sredstev in to bi lahko storile tudi države članice, kar se tiče boja proti raku pri otrokih. Tukaj pa moramo darovati na evropski ravni in zato mora biti to prednostna naloga raziskav v EU. Najbolje kar takoj, najkasneje pa, ko bomo imeli nov raziskovalni okvir če nam ne bo uspelo se boriti proti raku pri otrocih, potem mislim, da tudi državam članicam ne bo uspelo. In potem bomo imeli velikansko odgovornost. In prosim komisijo, pa tudi vse ostale, da pritisnemo na plin, da bi to bolje podprli. Hvala. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim komisiji za pripravo in predstavitev tega poročila o napredku na področju razvoja pediatrične medicine. Pomembno je, da vemo, kakšen je napredek na tem pomembnem področju imamo nova, nove odobritve za nova zdravila za otroke. In če si pogledamo novo pediatrično uredbo, ugotovimo, da ta resnično otrokom pomaga dobiti dostop do nekaterih eh, zdravil. Vidimo pa, da pri redkih boleznih eh, ta napredek ni eh, tako zelo velik. Enako velja tudi za raka tu se soočamo zelo resnimi vprašanji, na katera moramo odgovoriti takoj. Prav tako je treba omeniti tudi terapevtski napredek na področju otroških bolezni in prav tako moramo govoriti tudi o redkih boleznih, ki so specifične za otroke. Na tem področju moramo narediti še več na področju pediatričnih zdravil, zdravil za otroke in pa nedonosnih zdravil. Tu potrebujemo več raziskav, pa tudi bolj usklajeno delovanje med evropskimi agencijami, razgovalci in industrijo. Še nekaj me skrbi. Dostop otrok do eh, zdravljenja in zdravil na področju raka. Ne morem sprejeti, da imamo eh, zdravljenja za otroke, ki niso tako razvita kot eh, tista, ki so namenjena odraslim. Zanima me, kako se je to razvilo v zadnjih eh, desetih letih, če lahko komisija to komentira. Slišali smo, da raziskave uh, Eh, raka pri otrocih, se soočajo z težavami, vključno z uredbo, z pediatrično uredbo, ki je bila mm, označena za zastarelo. To se mi zdi zelo velik problem. Kot so nekateri kolegi povedali, mislim, da komisija mora uporabiti svoj vpliv pa tudi uporabiti čas do konca mandata, da odpre dostop otrok do bolj učinkovitih zdravil, zlasti iz raka. Prav tako mora razviti tudi uh, situacijo, v katerih bomo lahko razvili specifična zdravila za otroke, zlasti nedonosna zdravila. Grazie, eh, grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare la, ehm, la Commissione per. Eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se Komisiji tako za poročilo kot eh, tudi za samo kritiko. Jasno ste pokazali, da potrebujemo več naložb v raziskave na področju pediatrične medicine. Tu se posem strinjam s tem, kar je povedal gospod Lize. In sicer to mora postati prednostna naloga tako za nas kot za komisijo. Na to se moramo osredotočiti, namesto da se osredotočamo na manj pomembne dejavnosti. Še nekaj bom povedal, kar je bilo že rečeno, ampak eh, izpostavil bi nekaj bolj specifičnega občutek imamo, da obstaja razlike med pediatričnimi zdravili in pa nedonosnimi zdravili. Pediatričnih zdravil je vedno več, tam je bil zabeležen napredek, medtem ko za nedonosna zdravila pa so se uh, farmacevtska podjetja tem v nekaterih primerjih odrekla. In to. Lahko izhaja tudi iz dejstva, da je mogočo, mogoče celo vrsto proizvodov uh, odobriti za celo vrsto različnih uporab, eh, medtem ko nedonosna zdravila oziroma zdravila sirota se lahko uporabljajo samo za uh, specifične bolezni. In zato je treba to spodbujati zakaj so pediatrična zdravila manj privlačna in kakšne ukrepe namerava komisija uporabiti, da bi to spremenila. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, potem, se, potem zopet dajemo besedo komisiji. Hvala lepa. Naj se vam zahvaljujem za zelo zanimivo razpravo. In kot eh, ste nekateri omenili, bodo delavnice odprte za poslance, takoj ko bomo imeli datum na voljo, vam bomo te informacije posredovali. Zanimivo se mi zdi eh, tudi to, kar je povedala kolegica v zvezi z razvojem raziskovalnih modelov. iz eh, obzore 2020 eh, v določenem delu že financiramo eh, tudi te raziskave in pobuda za nova zdravila tudi daje prednost pediatričnim zdravilom. Na to imamo tudi mrežo namenjeno pediatričnim kliničnim testom. Ni nam reč dovolj, da opredelimo samo raziskovalni problem, treba je opredeliti tudi eh, problem eh, eh, usposabljanja in testiranja. Gospod Lize je omenil vprašanje v zvezi z primeri sprememb na področju, na področju terapij. Bomo pripravili Eh, seznam teh primerov, kajti eh, drži, da je to veliko bolj nazorno, če si pogledamo, kako stvari delujejo v praksi. Bomo pripravili nekaj konkretnih primerov. Na to ste vprašali, ali imamo dovolj spodbud eh, za industrijo, ki bi omogočila, da se začne zanimati za te procese. Ne gre samo za uredbe, eh, temveč uporabljajo tudi nove sisteme, naprimer Prime, ki je sistem eh, namenjen prav eh, tej situaciji. Industrija to uporablja za mm, razvijanje novih zdravelj. Na ta način lahko. Eh, hitreje in na bolj učinkovit in specifičen način eh, te informacije izmenjujejo. Na to, glede raziskav, naj povem, da, smo, da je komisija pred nekaj tedni eh, objavila razpis za redke bolezni. Želimo pridobiti tudi uh, sredstva držav članic in Evropske unije in uh, vključiti tudi mrežo za redke bolezni. Na ta način bomo delali skupaj in tudi združili uh, naša sredstva za financiranje tega dela. Glede vprašanja gospe Dali, kako te raziskave lahko spodbudijo izvajanje uh, uredbe. To je glavno vprašanje, kako lahko po eni strani zagotovimo, da bodo na voljo sredstva, ekipe, infrastruktura, mreže, da se to delo upravi. In ne nazadnje, gospod Kaputo je postavil vprašanje v zvezi z nedonosnimi in pediatričnimi zdravili. Eno od glavnih vprašanj, eh, s katerimi se bomo ukvarjali v evaluaciji, je prav to kako lahko kombinacija teh dveh uredb pomaga ali pa ne eh, situaciji, ki jo poznamo. Kako lahko kombinacija teh uredb omogoči boljši dostop eh, bolnikov eh, do zdravil. Zato se moramo odločiti skupaj in upam, da bomo do leta 2019 lahko pripravili eh, obsežno poročilo komisije v zvezi s tema dvema uredbama. Zahvaljujem se vam za to zelo zanimivo razpravo. Sedaj je čas, eh, da zavihamo rokave, da pripravimo načrt dela srednjeročni, dolgoročni v korist bolnikov, ampak zato bomo potrebovali tudi vašo pomoč. Hvala. Hvala lepa kolegom za sodelovanje v razpravi. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko. In sicer splošna pravila za mehanizem nadzora držav članic nad eh, komisijo pri izvajanju um, ukrepov in gospa Delej ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Moramo se izraziti glede predloga komisije v zvezi z uh, Eh, splošnimi načeli nadzora eh, dela komisije strani držav članic. To je povezano z problematiko odsotnosti odločitev v državah članicah, eh, zlasti glede občutljivih političnih vprašanj. Naj spomnim na to, kar je gospod Juncker povedal septembra 2016 v svojem govoru o stanju Unije. Prepričana sem, da se vsi strinjamo s tem, kar je povedal komisar eh, v zvezi z vedenjem držav članic. Te pogosto ne prevzemajo svojih odgovornosti in eh, te prelagajo na komisijo. Odkar smo uvedli te eh, postopke, smo ugotovili, da je prišlo do blokad. Te krize so pokazale na šibkost tega sistema in uh, politizirale razprave, ki bi morale biti povsem tehnične narave. In to je treba preprečiti v prihodnosti. Mislim, da gredo eh, predloge komisije v pravo smer in dejansko uh, uh, dodeljujejo večjo odgovornost državam članicam pri izvajanju svojih eh, pristojnosti. Potrebujemo pa več transparentnosti, zato bi si močno prizadevala v tem poročilu. Prepričana sem, da eh, pri občutljivih vprašanjih, kot so eh, zdravje, varnost živil, davki, varstvo okolja, da na vseh tem področji države članice morajo prevzeti odgovornost in eh, to tudi eh, deliti z državljani. Potrebujemo torej več eh, transparentnosti, pa tudi več informacij v zvezi z postopkom odločanja v Evropski uniji. Na ta način bomo lahko utrdili zaupanje in zato bi predlagala da se objavi eh, rezultate glasovanj eh, tako v odborih kot v pritožbenih eh, odborih in to z obrazložitvijo. Prav tako bi predlagala široko zastavljene kampanje obveščanja in pa analizo tveganj in tudi boljšo eh, razporeditev vlog med eh, evropskimi agencijami, eh, evropskimi inštitucijami, raziskovalnimi agencijami in državami članicami. Če bomo objavili glasovalne rezultate in če bomo v držav zahtevali, da obrazložijo svoje glasove, potem bomo Eh, lahko uh, dosegli večjo, uh, večjo odgovornost. Tudi. In to velja tudi za tiste, ki uh, se vzdržijo, tudi vzdrž, vzdržani uh, glasovi imajo svojo težo in lahko paralizirajo sistem. Zato je tudi te treba ob, ob, obrazložiti. Pod, podpiram pristop komisije na tem področju. Ampak moramo ostati previdni pri naših predlogih, uh, zato, da ne bomo uh, povsem podrli ravnotežja, ki v velikem številu primerov deluje. Zdelo se mi je tudi eh, v luči spoštovanja demokracije, da je parlament istočasno obveščen vsem kot svet. Hvala lepa. Uh, no, Sedaj pa gospa Kadenbach, prosim. Ja, en herzliches uh, Dank. Hvala lepa. Veliko delih lahko podprem temu, kar je dala kolegica Dela. Ej, pomembno je, da o tem govorimo. V zadnjih letih smo to vedno znova doživeli v povezavi z eh, GSO-ji in glifosatom, da imamo pad situacijo, ki potem uvira politični proces, seveda. Mislim, da sta dve ključni točki bili umenjeni in to mora biti znova najdeno. Najprej po eni strani preglednost v celotnem postopku, to vedno znova doživljamo, da v strokovnih odborih se zastopajo drugačna stališča, kot se potem to sporoča nazven. Prav tako doživljamo zelo veliko političnega taktiziranja. In to potem ne kaže, kakšno je dejansko stališče držav članic. Tudi v prizinem odboru mislim, da tukaj ne bo sprememb, kaj ti v resnici so uradniki vezani na navodila in podpirajo določeno politiko, ki jo zagovarjajo ministri. To se moramo nekoliko kritično ogledati. Celotno postopko pa moramo vključiti tudi javnost in potem pri drugem vprašanju tudi parlament. Zato ne razumem točno, zakaj komisija v tem drugem krogu se želi ukvarjati. Se želi, da bi se s tem ukvarjal samo svet. Mislim pa, da bi tudi parlament moral podati kvalificirano mnenje o tem. Mislim pa, da imamo še do 18. januarja čas za predloge sprememb. Z naše strani jih nekaj bo. V bistvu pa se mi zdi zelo pomembno, da spremenimo razmere kajti načeloma je to darovalo, ampak tam, kjer smo imeli pa kakšne pereče težave, so pa težave še vedno navzoče, smo jih samo potiskali v ozadje. In seveda si ne želimo, da bi komisija na koncu dobila črnega Petra. Girling. Hvala lepa, gospa Görling. Um... Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki za upravljeno delo, kajti zelo, zelo jasno je povedala, kaj misli o tem in to soglaša tudi z mojim mnenjem v imenu moje skupine. Mislim, da obstaja dvomnost in iz formulacije v obrazložitvi o tej drugi ravni prizivnega odbora čutim, da meni to kot jaz. Mislim, da si čutimo, da je morda bolje imeti nekoliko več podpore v tem postopku. Morda bi država članica po prvem prizornem odboru lahko spremenila svoje stališče. To je torej ta dodatna raven za razpravo in za možnost doseči soglasje. Istočasno pa se moramo zastaviti vprašanje, če bo sprememba načina glasovanja, to je ključni element tega priloga, deloval, potem drugi prizivni odbor ni potreben. Torej, nekako tukaj stavimo na dva konja v isti dirki. Seveda, si pa želim razprave s počvati v senci o tem, kajti tukaj lahko gre tudi za nijanse. Strinjam pa se, apsolutno, da ne smemo popolnoma spremeniti sistema, gre samo za dva odstotka. Vemo, da komitologija ne deluje dobro, predvsem, ampak pri večini primerov pa moramo vedeti, kot pravi tudi poročevalka, da deluje. Torej, resnično pozdravljam preglednost, mislim, da je to ključnega pomena, to spremembo načina glasovanja, pa mislim, da bi lahko tudi rešilo težavo, upajmo tako. Gospa Elis. Hvala, predsedujoča. Kot poročevalka se spomnim tega govora o Evropi predsednika Junkra. Mislim, da je bil prav jezen takrat, ko smo govorili o glifosatih, na države članice bil jezen, ker kažejo s prstom ene na drugo in potem pošljejo ta vroči kompir komisiji. In tako kot so rekli drugi. Zadovoljno pozdravljam ta predlog komisije, seveda je kolegica Delae predlagala, da je to treba še uskladiti, dopolniti s pragmatičnimi rešitvami, kajti včasih smo imeli predloge brez rešitev, potem smo imeli zopet druge predloge o varnosti živil. In tu imam sedaj v misli glifosate, to je bilo najbolj jasno pri gensko spremenjenih organizmih, pesticidih in drugem. Ampak države članice ne delujejo vedno najbolje. No, seveda skušam povziti bistvo. Metoda izračuna je seveda tu bistvena, ampak eh, imeli naj bi ta prizivni odbor, to bi bil politični odbor reševanja sporov, če nacionalni strokovnjaki ne bodo tega rešili doma, ne bodo prevzeli odgovornosti na vladni ravni. Vidimo kar nekaj politične prožnosti, to je precej modro v tem predlogu, imamo tudi načelo subsidijarnosti, ne bomo šli po vseh točkah. Sveda to ni potrebno, niti ni praktično, da imamo vsakeč 28 ministrov, ki se srečajo. Ja, potem pa preglednost glasovanja, to je jasno. Vedno želimo spomniti na dokaze. Preglednost je pomembna, javno glasovanje v tem prizivnem odboru. Državljani imajo pravico vedeti, kaj zagovarjajo njihovi predstavniki in tu imamo cel niz držav članic, ki že delajo na tem. Poznamo te predloge. Prav tako sem skeptična kot kolegica Delaje glede tega, da bi prisilili odbor, da sprejme uradno odločitev. No, to bi bilo presenetljivo, da bi imeli skupno odločitev, ko pa predstavniki niso dosegli odločitve pri glasovanju. Torej, želim le reči, da ne gre le za formulacijo ali za nijanse treba je skrajšati roke, podpiram vse predloge tu. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem pa. Prosim, komisija. <laughs> Kdorkoli. Hvala, predsedujoča. Rada bi se zahvalila vsem kolegom. No, ugotavljam, da soglašajo le ženske. Ne vem, ali je to kak poseben znak ali kaj to pomeni. Najprej komisija. Oprostite. Euh, Najprej komisija. Hvala lepa predsednica, zelo kratek bom, slišal sem veliko podpore na splošno, tako ste mi poročavke, pa tudi ostalih poslancev, kar se tiče usmeritve in duha predloga komisije. Prav tako smo zelo zavezani ciljni obravnavi težav, ko gre za težave, da ne ustvarjamo vtisa, da se sprašujemo o sistemu kot takem po mitologiji. Ne, ne gre za to. To ni naš cilj. Torej smo videli veliko podpore tudi v predlogih sprememb, ki skušajo ukrepiti preglednost. Rad bi izkoristil priložnost, da razložim, kaj ti. Eden od predlogov sprememb govori o simultanosti sveta in parlamenta. To je že zajamčeno v zakonodaji, tako je, ko komisija pošle osnutke izvedbenih aktov, gre to v istem trenutku svetu in parlamentu. To je zagotovljeno. Potem je bilo vprašanje, zakaj potrebujemo svet, če imamo različna pravila glede večinskega glasovanja. Potem seveda sploh ne bi bilo več trebno iti v svet. To je možno, to je opcija, lahko potem v drugem krogu gremo na prizivni odbor. To ni obvezujoče. Zakaj pa? Je tako, zato ker se tam pa sestavljajo države članice in ko govorimo o komitologiji, je to področje, kjer komisijo nadzirajo države članice, niti ne svet in zato lahko vidite v tem prilogu, da svet formalno ni odeležen v ta prizivni postopek. To je izven tega postopka. Zato torej svet ima določeno vlogo znotraj komitološkega postopka. Tukaj bom končal, sem pa seveda na razpolago za še kakšno vprašanje. No, <laughs> Sedaj pa kolegica Delej. Hvala, gospa predsedojoča, se upravičujem, ker sem tako segla v besedo komisiji. Ja, res je, seznanila sem se s vsemi pripombami kolegov, se prikrivajo in vidimo, da je bilo to kolektivno, plodno upravljeno delo in mislim, da smo mi poslanci odgovorni glede vseh sprejetih odločitev prihodnosti. Tudi pri najbolj problematičnih vprašanjih, včasih imamo tu celo nasprotne tabore, ampak potrebno je delati tako pregledno, kot se le da in treba je uskladiti tudi evropske državljane in uh, tu moramo strniti vrste pri evropskih vprašanjih. Včasih je premalo preglednosti in eh, so državljani oddaljeni od Evrope. No, sveda bom na voljo vsem kolegom in zelo hitro se bom približila tudi poročevalcem v senci, da bi hitro delali pri tem predlogu. Hvala. So, Prav, hvala lepa. 18. januar je rok za predloge sprememb, glasovanje pa bo v Indvi 27. februarja. In s tem zaključujemo tudi s to točko na dnevnem redu. Moram pa še poročati o medinstitucionalnih pogajanjih. Najprej, kar se tiče LULUCEF. V neformalnem trialogu, v prilogu o topogenih plinih za LULUCEF, je parlament, sta parlament in svet dosegla politično soglasje, ki zajema vsa še nerešena vprašanja za gozdarstvo kompromis vključuje upravljanje, fleksibilno upravljanje, kot ga je predlagal svet, kar se tiče finančne vrednosti za gozdarstvo, pa vključujemo tudi kompromisno besedilo, kako bi naj to določali. In določamo, da bi to naj temeljino na referenčnem obdobju 2029 na podlagi izvedbenih delegiranih aktov. Poleg tega ta svežen končuje tudi kompromis za mokrišča, ki bodo morala biti zabeležena od leta 2026 do 2030, razen če bo sta so zakonodajalca odložila obvezujoče vključevanje za pet let. Kar se tiče uredbe o delenju bremen, smo imeli tretji neformalni trilog. in lahko smo potrdili, da so rezultati tehničnih sestankov, kar se tiče nekaterih kompromisnih predlogov, dobri, tudi kar se tiče naslova uredbe, kočevanje mokrišč, o fleksibilnost LULCF, financiranje unije in revizija trigiranih in implementiranih aktov. Osredotočili smo se na določbe, ki se nanašajo na letne ravni, na prilagoditve rezerve, obseg, dolgoročne cilje, fleksibilnost TTS in izpolnevanje. Instituciji sta se kar nekajkrat posvetovali glede možnosti dosege kompromisne rešitve. Kljub konstruktivnemu dialogu in znatnim prizadevanjem z obeh strani in tudi komisije, da bi dosegli dogovor, so pogajanja obtičala. In končno tudi poletela. Estonsko predsedstvo je podalo novo ponudbo, da bi premaknili začetni datum na 1. juni 2019 za zmanjševanje obsega rezerv 115 na 105 milijonov ton in da bi vključevali tudi besedilo, ki bi onemogočalo prevelike presežke, da bi to morali upoštevati tudi v reviziji uredbe. Poročevalka se je posvetovala s poročevalci v senci tik pred božičnimi počitnicami in s tesno večino smo sprejeli dogovor. Koreper bo sedaj to podprl 17. januarja, tako pričakujemo, in v tem primeru bo potem glasovanje v NV na sestanku. 21. januarja. Kar se tiče svežne o odpadkih, pa je bil šesti neformalni trialog, tako da, da se institucije dogovorili o končnem dogovoru glede celotnega svežnja, tudi kar se tiče ciljev in derogacij. Čeprav posebno smo dosegli dogovor o zavzajočih ciljih za ponovno uporabo in reciklažo padkov v mestih in padne embalaže in tudi zmanjševanje količin odpadkov na smetiščih. Imeli bomo boljše opredelitve in boljše izračune. Živilske odpadke so vključeni v okvir direktive z indikativnimi cilji. So zakonodajalca sta se strinjala glede eh, revizijskih klauzul glede cilja 2024. Specifični postopki glede odgovornosti enem temelju krožnega gospodarstva. Tudi o tem smo se dogovorili. To je torej poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih in tako tudi zaključujemo z našim sestankom danes. Kot sem že dejala, naj vas spomnim, imamo izredni sestanek 15. januarja v Stratburu potem pa še 24. in 25. januarja redni sestanek v Bruslu. Hvala lepa za vašo pozornost.